novosti o Kazahstanu in primeru Evgenija Žoltisa. In najprej bi dal besedo avtorjem teh resolucij. Najprej gospa Hatala, dve minuti. Kome. Gospod predsedujoči, želela bi še pokomentirati prejšnjo razpravo. In eh, naj povem, da sem predsednica pododbora za človekove pravice in da sem poslala pismo predsedstvu parlamenta, v katerem sem zahtevala, da bi razprave o teh vprašanjih eh, imeli na programu prej, zato da bi eh, bilo prisotnih čim več poslancev, pa tudi predstavniki sveta in komisije. Kajti uh, eh, vredostojnost parlamenta zaradi majhne številčnosti uh, nedvomno trpi. Kazahstan je pomembna država v osrednji Aziji in bo naslednje leto prevzela predsedovanje organizaciji OVSE. Zato je zelo pomembno, da poskrbimo za to, da bodo kazniva dejanja ustrezno kaznovana, eh, sploh glede na to, da bo država naslednje leto prevzela to pomembno nalogo ravno zato pripisujemo še toliko večji, primer, večji pomen primeru Evgenija Žoltisa. Ta je bil obsojen za uboj in je bil obsojen na štiriletno zaporno kazen, potem ko je do smrti povozil pešca. Upoštevati moramo dejstvo, da eh, tudi v eh, sami organizaciji OSE eh, Eh, je že prišlo na dan vprašanje, ali je bilo v tem primeru morda kršeno načelo pravičnega sojenja, kajti to je načelo, ki ga zagotavlja eh, zakonodaja tudi v Kazahstanu. O tem vprašanju moramo razpravljati tudi s svetom in komisijo zato eh, eh, da bosta tudi ta, da bosta tudi te dve instituciji lahko vršili pritisk in zahtevali pravično sojenje. Gospod predsedujoči, Evropski parlament lahko ima besedo pri tem, kako bodo države v Srednji Aziji krepile svojo pravno državo in tu je eden od vrstnih primerov. Palec, Hvala lepa. Naslednji je gospod Palecki, s minuta in pol imate. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, eh, sodelujemo z OSE, ampak eh, Kazahstan je zelo daleč od mednarodnih standardov. Eh, vedno znova slišimo, da je to zelo edinstvena država, vendar pa ne sledi priporočilom eh, OECD in še vedno prihaja do kršitev zakonodaje. In eh, zato je vprašljivo, ali lahko obravnavamo to državo kot državo, ki se bori za človekove pravice. Pozivamo Kazahstan, da spoštuje eh, vladavino prava, načelo pravičnega sojenja in ostala načela v primerih Evgenija Žoltisa in tudi Ramazana Jezergepova pozivamo Kazahstan naj spoštuje mednarodne konvencije in svojo zakonodajo. E, želimo si, da bi bile e, sodbe sodišč nepristranske in da bi tisti, ki se borijo za človekove pravice, zaradi tega se ne soočali z negativnimi posledicami. Pozivamo tudi svet, da eh, postavi to vprašanje tudi na naslednjem dialogu s Kazahstanom oktobra. Komisijo pa prosimo, da pomaga Kazahstanu v pripravah na predsedovanje organizacije OSE, zato da ne bodo kompromitirali te pomembne organizacije. Hvala. Petersburg. Gospod Beber, dve minuti. Gospod predsedujoči, najprej naj izrečem sožalje eh, družini žrtve prometne nesreče, v kateri je bil pleten gospod Žoltis. Žal je pač do te tragedije prišlo in en človek je izgubil svoje življenje. Istočasno pa naj izrazim tudi zaskrbljenost v zvezi s trenutnim položajem gospoda Evgenija Žoltisa. Brez dvoma vsaka oseba, ki zagreši kaznivo dejanje, mora sprejeti to, da bodo tudi zanj veljale kazanske sankcije. In gospod Evgeni Žotis, ki je odličen pravnik, se tega sam nedvomno vsekakor zaveda. Istočasno pa želimo poskrbeti, da kazahstanske oblasti ne bodo izrabile te situacije situacije, zato da bi kaznovali gospoda Žavtisa za karkoli drugega kot za prometno nesrečo, v kateri je bil pleten. Gospod Žavtis ne sme biti kaznovan zaradi svojega delovanja na področju človekovih pravic in zato, ker eh, je zelo kritičen do kazahstanske vlade. Eh, zato mislim, da je izredno pomembno, da kazahstanski pravosodni organi takoj in v popolnem spoštovanju uh, načela preglednosti izvedejo novo preiskavo okoliščin povezanih s tem dogodkom in da revidirajo obsodbo in kazen Jevgenija Žoltisa. Hvala. Köszönöm. A következő felszólaló Elizabeth Jegl asszony, kettő perc. Besedo ima gospa Jegle za dve minuti. Spoštovani gospod predsedujoči, gospa komisarka, poslanci in poslanke, naj najprej ugotovim, da je bila moja eh, poslanska skupina nekoliko eh, presenečena, da obravnavamo primer prometne nesreče med eh, temami povezane s človekovimi pravicami, kajti sodbe, ki so jih sprejela neodvisna sodišča, niso pod vprašanjem razen če gre za navidezne procese, za katere ni pravne podlage oziroma ki ne izpolnjujejo pravnih kriterijev, kot smo to doživeli v Iranu. Tukaj je potrebno potegniti jasno ločnico. Neodvisen pravosodni sistem je temeljni element vsake demokratične ureditve in zato moramo to uh, sodbo najprej sprej, sprejeti oziroma Eh, sprejeti, da je pač nek človek umrl v prometni nesreči. To moramo obžalovati, to oblažujemo. Eh, prišlo pa je tudi do pravosodne obravnave tega primera. Dejstvo, da je Evgeni Žoltis eh, znan zagovornik človekovih pravic, mu je pač prineslo veliko pozornosti. Evropska ljudska stranka priznava prizadevanja Kazahstana in napredek na poti proti demokraciji in pravni državi in zagotavlja Kazahstanu izredno podporo ter spodbuja Kazahstan, da odločno še naprej sledi tej poti. Kar pa zadeva ta konkreten primer, pozivamo kazahstanske oblasti, da tudi v lasnem interesu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 Beseda dobi gospod Stevenson. Minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, strinjati se moram z gospod Jegle. Povsem sem šokiran, da celotni parlament tukaj v Štrasburu eh, v okviru eh, kršitev človekovih pravic obravnava eh, prometno nesrečo v Kazahstanu. Čeprav je pač bil nekdo ubit v tej nesreči in eh, je bil udeležen v tej nesreči zagovornik človekovih pravic. Eh, in je bil ta človek obsojen na štiriletno eh, zaporno kazen. V naši resoluciji zapor, kamor je bil poslan, obravnavamo kot neko delovno taborišče in mislim, da to meče slabo luč na naš parlament. S tem bomo razrednotili dobro delo, ki eh, ga opravljamo na področju človekovih pravic, če tukaj govorimo o prometnih nesrečah. Ali eh, je kaj manj vredno življenje nekoga, ki je eh, umrl pod kolesi zagovornika človekovih pravic? Ne moremo. Uh, Ves čas Kazahstanu očitati politične motivacije in metati na nje slabo luč, preden prevzamejo predsedovanje OSE naslednje leto. Tu gre za politično motivacijo in upam, da bodo eh, poslanci podprli predloge sprememb in zavrnili to resolucijo. Hvala lepa, besedo ima gospod Vojčikovski. Minuta. Čenkuje, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam imam podobne dvome kot gospod Stevenson. Kazahstan je vsekakor pomembna država. In uh, veliko truda so vložili v poti proti demokraciji, morda uh, niso ravno vzorni, ampak ker poznam situacijo v tej državi, lahko rečem, da je tam položaj bistveno boljši kot v večini sosednjih držav v tej regiji. Na srečo eh, tam ni takih držav, kot jih poznamo v Rusiji, o katerih smo govorili pred nekaj minutami. In uh, strinjam se z gospodom Stevensonom, da ni potrebe, da bi uh, parlament uh, se spuščal v ta posamezni sodni primer. Morda so tukaj res potrebna določena pojasnila, ampak vsekakor ni primerno, da uh, sprejmemo resolucijo, ker bomo s tem spodkopali pomen naših resolucij. Uh, Eh, ugled parlamenta bo padel, če se bomo ukvarjali s temami, ki si ne zaslužijo take razprave. Eh, hvala, gospa Korhola. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Kazahstan ima pomembno varnostno, politično in gospodarsko vlogo in eh, v vedno meni, večji meri sodeluje tudi z Evropsko unijo. Obljubili so, da bodo izboljšali položaj na področju človekovih pravic v državi in eh, kljub mednarodni pozornosti še vedno tesno nadzorujejo medije. Slišali smo tudi o tem, da prihaja do posem poljubnih ukrepov proti zagovornikom človekovih pravic. To seveda odpira določena vprašanja in v interesu države same je, da uh, se te primere preišče. Hvala. Hvala. Gospod predsedujoči, naj povem, da se zelo veselim, da je uh, Heidi Hautala zopet tukaj, ampak nekaj let je ni bilo in uh, v tem času je tudi uh, svet bil prisoten tukaj v četrtek popovdne. Češko in nemško predsedstvo je bilo prisotno in mislim, da. Uh, Ne gre za to, da bi morali predstaviti razpravo, ne moramo vsega narediti v sredo. Pomembno je, da zagotovimo, da bodo ljudje prisotni. In pa drugič, dejansko verjamem, da gre za zelo težaven primer, ampak ravno zato, ker na področju pravne države še ne moremo povsem zaupati Kazahstanu, moramo ustrajati pri tem, da je potrebno ta primer preučiti in preiskati. Eh, podpiram to, kar je povedala kolegica Jegle. Eh, vse je potrebno preiskati in če se ne smemo tukaj pomesti pod preprogo. Hvala. Hvala. Nimamo več časa za dodatna uh, vprašanja. Gospa komisarka ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Komisija se zaveda, da uh, je prišlo do uh, Eh, številnih poročil o primeru Jevgenija Žaltisa, ki je bil obsojen po eh, prometni nesreči s smrtnim izidom. Kot veste, so kazahstanske oblasti zavrnile trditve, da je bila ta obsodba politično motivirana. Komisija eh, podpira izjavo predsedstva sveta in sveta OVSE v zvezi s tem primerom in pozivamo Kazahstan, ki eh, bo naslednje leto prevzel predsedovanje organizacije OSE, da eh, poskrbijo za to, da bo pritožba obravnavana v skladu z nacionalno zakonodajo in mednarodnimi standardi. Komisija pa bo še naprej spremljala razvoj dogodkov. Hvala. Hvala, gospa komisarka. Na dnevnem redu imamo sedaj razpravo o šestih osnutkih resolucije o Siriji in konkretno o primeru Muhanada al-Hasanija. Najprej bodo imeli besedo avtori resolucije. Prva je gospa Brandner. Dve minuti. Um, Hvala lepa, gospod predsednik.